Uh, Dragi kolegi, rada bi začela z današnjo sejo. Začeli bomo s četrto točko, kot smo se dogovorili, včeraj gre za mnenje gospe Šoreder glede podpore uh, regionalnemu razvoju preko Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Prosim, Elizabet, da prevzameš besedo. Hvala lepa, kolegice in kolegi mnogi še niso tukaj, ampak eh, nekaj vas je vendarle tukaj. Kakšna je zamisel za mojim mnenjem? Gre za element v okviru svežnja, o katerem smo včeraj glasovali. Saj smo prvič dobili neki, neko skupno streho za razvoj podeželja. Nekoč smo to že imeli v nekaterih regijah, v posebej zapostavljenih regijah, potem eh, smo se temu odpovedali, zdaj pa imamo to spet pod istim krovom. Seveda je pa tudi jasno, da moramo v tem poročilu ta pomemben element regionalnega razvoja na podeželju ustrezno umestiti v ta sklop. To je ena od osrednjih eh, tem, tega poročila, to je zakonodajno poročilo, spreminjamo besedilo komisije in besedilo natančno prilagajamo in spreminjamo. Načeloma se strinjam z besedilom komisije, zdi se mi dober, razvija se v pravo smer. dlje od trenutne uredbe. Po drugi strani pa počne tudi to, kar počnejo drugi skladi, osredotoča se na strategijo Evropa 2020. Pa še nekaj, kar jasno izhaja iz dokumenta na reforme v skupni kmetijski politike. To pa je tudi naslednji problem, ki ga bo treba rešiti v tem poročilu. Najti moramo neko ravnotežje med eh, tema centralnima točkama, temi osrednjimi svežnji. Razvoj podeželja je pa nekje vmes oziroma vse skupaj moramo prilagoditi splošnim načelom. Ne smemo pa pozabiti na povezavo med razvojem skupne kmetijske politike in razvoja podeželja. Na to je treba gledati čisto praktično. Imamo šest vsebinskih težišč v instrumentu in če si zadeve natančno pogledamo, gre za štiri, ki so močno povezani z skupno kmetijsko politiko, potem pa še imamo nekaj, kar je pol-pol povezano, pol vezano na regionalni razvoj. po drugi strani pa na gospodarjenje na kmetijah. Imamo samo en del, ki je izključno namenjen razvoju podeželja in ni vezan samo na gospodarjenje na kmetijskem obratu. Kar pomeni, da to ni čist instrument regionalne politike, ki ga moramo na enem mestu prilagoditi, mora ustrezati tudi na drugi strani. Ključno vprašanje za naš odbor je povezano prav s tem. Gre za vprašanje. Auch gestern in der Abstimmung dafür waren. Včeraj smo bili glas, pri glasovanju za to, da imamo tri kategorije regij. Zavostavljene, prehodne in bolje razvite. Manj razvite, prehodne, bolje razvite. Tega v instrumentu za razvoj podeželja ni videti tako Zato smo večkrat pozvali k temu, da se to uredi na tak način. Kar popolnoma razumem. Če se pogledamo prakso, to je tudi povezano z odstotki sofinanciranja, praksi je zelo težko, če imamo različne stopnje sofinanciranja pri eni stvari, saj se eh, skladi prikrivajo na tem področju. Želimo jih pa uskladiti. In tu imamo določene težave. Na področju kmetijstva stopnje sofinanciranja niso vezane na regije, temveč na način gospodarjenja na kmetijskih obratih. In tukaj imamo velike razlike. Za nas je to zelo, zelo velik problem, ni rešljiv problem skoraj. Poskušala sem najti rešitev. Imamo dve zahteve. Nekateri v prehodnih regijah pravijo, da si želijo enako stopnjo kot pri regionalnih instrumentih, kajti drugače imamo prevelik razkorak. Ker se skladi ne povežejo, imamo eno stopnjo za to, ta ukrep, za drugi ukrep spet drugo stopnjo in to je ne mogoče upravljati. To sem poskušala rešiti s tem, da sem vključila to opcijo. Je pa to opcija. Imamo namreč šest težišč. In tukaj gre samo za eno težišče, katerega posebnost je v tem, da imamo zelo velik razkorak. Kako bomo torej to rešili? Ostale stopnje se drugače izračunavajo po način gospodarjanja kmetijskega gospodarstva. Če imamo kmetijsko gospodarstvo eh, v gorskem območju, je to drugače, kot če imamo to v dolini z velikim številom hektarjev, torej z veliko površino. Naša sem rešitev in rešitev je, da imajo države članice možnost. Zakaj je to pomembno? Ker prehodne regije tudi prosijo, da si ne želijo prilagojenih eh, stopen sofinanciranja, zaradi tega, ker to pomeni, da morajo delati manj projektov. Raje bi delali več majhnih projektov, kar bo finančno <clears throat> mogoče, če bo ta odstotek ostal nizek. Tako da sem vključila opcijo za tiste države, ki si želijo različne stopnje, zaradi tega, ker je to boljše za njihovo strukturo projektov. rečejo, da želijo več malih projektov in želijo razdeliti projekte na več, ker je to za njih eh, in za njihovo, njihov razvoj podeželja v povezavi z gospodarjem na kmetiji. To lahko naredijo, to je torej opcija. S tem sem našla rešitev predvsem za kolege iz ELS ta opcija je vključena za države članice, za tiste, ki želijo združiti stopnje oziroma poenotiti stopnje, za tiste, ki pa tega ne želijo, pa imamo tudi rešitev. Mislim, da je to genialna rešitev. Das, ähm, letzte, äh, der Bericht hat einen Schwerpunkt, das ist klar. Poročilo ima svoje težišče. Und, ähm, to so skupine Lider in metoda Lider ki je tudi, kjer je tudi velika povezava z splošno uredbo od eh, člena 28 do 31 v splošni uredbi imamo, smo prevzeli metodo LIDER. Samo v tej uredbi je tudi ustrezno specificirana. Sama sem želela to ustrezno prilagoditi. To so torej tista težišča, zakaj se osredotočamo na metodo LIDER. Eh, ta prihaja iz eh, območja razvoja podeželja, in dobro deluje že 20 let, se je medtem razvijala naprej, zato smo jo prevzeli tudi tukaj. Ugotovili smo, da to lahko velja tudi za pobude na področju zaposlovanja. pa tudi za mestna območja. Zato sem to prevzela. E, tukaj imamo še majhno težavico v uredbi, ki lahko povzroči velike težave in o čemer smo uh, veliko razpravljali. Sporočevalci v senci sem se prav tako pogovarjala o teh ključnih vprašanjih. Gre za vprašanje definicije e, podeželja. Nekateri si tega ne želijo, sama pa si to želim. Mislim, da moramo imeti ustrezno definicijo, tako da bodo ukrepi veljali za podeželje. Kako pa bo ta definicija izgledala tako, da ne bomo imeli. prehoda med podeželjem in mestnim območjem, čeprav sta sosednji. In če vzamemo, da kmetje na podeželju proizvajajo, prodajajo pa v mestih in ta prodaja ni, eh, nima podpore v okviru razvoja podeželja, potem bi morali iskati pomoč nekje drugje. Tudi za ta problem moramo najti rešitev. In pri tem predlagam, da jemljemo za definicijo funkcionalne prostore. To boste našli tudi v mnogih predlogih sprememb. To so tiste točke, pri katerih eh, menim, da gre za ključne točke, tako da najdemo rešitev za področje, ki je med dvema politikama. Kama, tako da bo to tudi delovalo. Hvala lepa. Much, eh, Hvala lepa, Elizabeth.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 zagotavljanjem konkurenčnosti, bojem proti podnebnim spremembam, zagotavljanjem trajnostnega razvoja podeželja. Cilji so morda zelo ambiciozni, ampak sredstva pa so zelo skromna za doseganje teh ciljev namreč. Če lahko uporabimo sredstva, ki prihajajo iz drugih eh, skladov, je to zelo dobro. To možnost moramo izkoristiti in spodbujati vse projekte, ki se izvajajo na podeželju. Preko socialnih skladov ali pa tudi sklada za regionalni razvoj. Prav tako je drugi stebr bistveno večji v novih držav članicah, ki se še vedno razvijajo, ki morajo nadoknaditi izgubljen čas eh, iz preteklosti. Veliko je tudi aktivnosti na področju zelenitve. In tudi te moramo zrezno izvajati, kar pomeni, da se konkurenčnost eh, ruralnega okolja zmanjšuje. In tukaj imamo tudi zelo velike razlike med posameznimi državami. Ne smemo tudi pozabiti na praktične zadeve. Sistem bi moral delovati transparentno in biti čim bolj enostaven. ko vložite prošnjo, ko dobite odobritev za financiranje. Vse skupaj mora potekati bolj pregledno, enostavno, tako da lahko celotno zadevo dobro izpeljemo, kot tudi celoten projekt. Zagotoviti moramo, da bodo vse te aktivnosti ustrezno opredeljene. Tukaj imamo deseti predlog spremembe, če imamo naprimer projekt, ki ga je mogoče podpirati sredstvi iz različnih skladov, je včasih je zelo eh, težko najti ustrezni instrument eh, za povračilo stroškov ali sofinanciranje. Ta rešitev me dokaj skrbi pri določenih eh, projekti, bi to pomenilo velike težave za izvedbo ali pa sploh ne bi prišlo do izvedbe. Podpiram rešitev, ki pravi, da lahko imamo program ali projekt, ki ga je mogoče podpreti sredstvi iz različnih skladov, vključno z skladom za razvoj podeželj. 38, 83, 83 in podobno. Tukaj imamo projekte, ki jih je mogoče financirati iz različnih skladov. Kar zadeva lider. Lokalne skupine izvaja določene projekte. Ta mehanizem pa pogosto uporabljamo za lokalno upravljanje projektov. V 46. in 45. členu imamo pravila za eh, program Lider, pristop Lider. In to je treba ustrezno uskladiti tudi za finančno uredbo za izvajanje skupne kmetijske politike. Največja ovira za izvajanje liderja je zmeda glede tega, kako naj bi potekalo upravljanje znotraj eh, projektov Lider, če govorimo o odnosu med eh, upravnim organom in plačilnim organom. pri pristopu lider moramo upoštevati tudi potrebo po koordinaciji uporabe sredstev iz različnih skladov v naslednjem programskem obdobju bi se morali sredotočiti na lokalnost. Lokalne skupine bi morali razvijati lokalne strategije, pri čemer uh, moramo podpreti tudi tiste skupine, ki lokalno izvajajo projektov. Tukaj imamo šest, s, s, predloge sprejem 6, 7 ali 14, 82, kjer sem vključil določene eh, predloge glede 10 odstotne podpore, to se pravi zgornja meja 10 odstotkov. Mislim, da bi to morali prenesti v projekte LIDER imamo tudi predlog 40 odstotkov za ozelenitev in plačila v okviru Nature 2000, pa tudi aktivnosti v okviru direktive o vodah. Kar pomeni, da bo polovica denarja namenjena samo dvema področjima znotraj programa. To se mi zdi narobe za vse druge okrepe, naprimer povečanje konkurenčnosti, razvijanje podeželja. Tukaj bomo imeli podporo samo s polovico denarja znotraj programa. Mislim, da to ni v redu. Po mojem mnenju bi morali imeti najmanj 10 odstotkov sofinanciranja za vsak cilj. To je predlog spremembe 46. To bi morali ustrezno uskladiti z potrebami posamezne regije. Ta zgornja meja 10 odstotkov znotraj liderja je prav tako previsoka. Ta pristop eh, ni najboljši v trenutnem programskem obdobju. Imamo zgornjo mejo 5 odstotkov v novem programskem obdobju pa bo 2,5 odstotkov. Mnogo držav članice niti te, te nižje stopnje niso mogle izkoristiti. Nekaj o definicijah in konceptih. Nekatere opredelitve so še vedno preveč nebolozne, ne dovolj natančne. Tako, na primer, povezava med uh, ruralnimi in urbanimi. 1, 2, 7, 21. Naprimer, to so predlogi sprememb, ki sodijo v to skupino. Upam, da bodo eh, moje pripombe upoštevane. Eh, seveda bom vložil ustrezne predloge sprememb. Hvala lepa. Ne vidim nobenega drugega poročevalca v senci v prostoru. Kdo torej še želi besedo? Oldrich Vlasak bi želel. Še kdo? Potem bomo prisluhnili komisijo po gospodu Vlasaku. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Čestitamo za delo, ki ga je upravila poročevalka. Gre za pomembno mnenje, ki dopolnjuje vse uredbe, o kateri smo glasovali včeraj. Samo nekaj pripomp na različna področja. Kot prvo, poskus definicije podeželja. Mm, pravzaprav imamo veliko izkušenj z definicijo urbanih okolij in na koncu smo se dogovorili, to je bilo moje poročilo, da je težko eh, urbano okolje definirati na evropski ravni, zaradi tega, ker eh, imamo različne zgodovinske naravne okoliščine v državah članicah. Enako velja za urbano ruralna območja, kmetijska območja. Bi pa se os lahko osredotočili na funkcionalna območja, česar tudi še nismo definirali. Je pa to področje, ki mora zagotoviti neko vrsto kakovosti življenja za ljudi, ki živijo neke, na nekem območju. Takšna regija povezuje tako ruralna kot urbana območja. To je seveda zelo priljubljena metoda. Vendar pa je težje zadeve izvajati. Zavedati se moramo, da imamo manj eh, sredstev na voljo za ta pristop. Če pa želimo več sredstev, ga bo težje izvajati pogledati si moramo, koliko sredstva imamo na voljo za administracijo. 25 odstotkov gre za administracijo. Mislim, da bi morali to znižati. In še zadnji komentar, ki se nanaša na projekte. ki bi jih morali izvajati lokalne skupine. Vsi ti projekti morajo biti usklajeni z lokalnimi razvojnimi načrti, regionalnimi razvojnimi načrti, tako da ne bo prihajalo do težav. Toliko z moje strani, seveda pa se veselim nadaljnega sodelovanja. Hvala lepa. Zdaj pa prosim namestnika direktorja iz GD Agri, ki so ukvarjali z razvojem podeželja, gospod Ježi Pleva. Hvala lepa, gospod predsednica, gospe in gospodje, najprej naj se zahvalim odboru regi za trud vložen v pripravo eh, mnenja glede politike razvoja podeželja. Dokument kaže, da zelo dobro razumete izzive, s katerimi se soočajo podeželje, pa tudi logiko za dokumento, ki ga predlaga komisija. V mnenju je cela vrsta predlogov sprememb, na kratko bi komentiral samo nekaj izmed njih. Naj začnem z liderjem. Popolnoma se strinjam z vami v analizi, da je lider eden najpomembnejših evropskih instrumentov za spodbujanje pristopa od spode na vzgor in lokalne ravni pri načrtovanju in izvajanju projektov. Prav tako me veseli, da ugotavljate, da lider veliko prispeva k vidnosti oziroma razpoznavnosti ukrepa Evropske unije pri državljanih. Komisija je predlagala okrepitev tega pristopa z njegovo razširitvijo na vse skupne strateške sklade, z okrepitvijo pristopa od spodaj na vzgor, z izboljšanjem sprejemanja odločitev in zagotavljanjem boljše zastopanosti različnih eh, partnerjev v eh, lokalni skupnosti in izboljšanje eh, kvalitete programov. Naj tudi podarim, da je Evropski sklad za regionalni razvoj, KRSP, edini strateški sklad, ki ima minimalno 5 odstotkov financiranja za projekte LIDER. Ob upoštevanju različnih hitrosti pri državah članicah, kar zadeva izvajanje projektov LIDER in razlik v absorpcijski sposobnosti. Predlagali smo povečanje minimalnega sofinanciranja na 10 odstotkov. Tiste države članice, ki želijo iti naprej, lahko to naredijo na prostovoljni bazi. Komisija je prav tako že vzpostavila spodbudo za eh, večjo porabo za lider z možnostjo višje stopnje uh, sofinanciranja do 80 odstotkov. Kar zadeva obstojoče skupine lider, se komisija popolnoma strinja s pripravljalko mnenja, da moramo uporabiti upoštevati sredstva za prejšnje obdobje in naslednje obdobje. Vendar pa zato potrebujejo strateške strateško načrtovanje in upoštevanje prihodnih izzivov za vsako skupino. To bo treba oceniti v strategiji lokalnega razvoja. Poleg tega potrebujemo uravnotežen in pošten proces eh, izbire, ki bo razporen tako med nove kot tudi stare skupine. Nekaj komentarjev o podnebju in okoljskih ukrepih. Kar zadeva podnebje in okolje, ugotavljamo, da odbor regi celo skrbno poskuša zagotoviti, da se soočimo z podnebnimi okoljskimi izzivi sedanjosti in prihodnosti. V osnutku je zapisano, da naj bi vse 40 odstotkov sredstev iz EKSRB uporabili za okoljske ukrepe, ne pa 25, tako kot je predlagala komisija, ali 30 odstotkov, kot je predlagal odbor Agri. Komisija meni, da ta zahteva ni potrebna, da to ne sme biti zakonska obveza, kajti osnovno orodje za upravljanje regionalnega razvoja bo orodje strateškega načrtovanja. Po 2013 bodo programi razvoja podeželja usmerjeni bolj v rezultate, manj na porabo sredstev. Poraba sredstev v višini 25 odstotkov predstavlja samo varovalko in lahko eh, deluje kot eh, načelo v pogajanjih med komisijo in državami članicami, ne sme pa biti to neka eh, trda zakonska veza. Stopnja, ki se bo uporabila, pa je seveda stvar razprave. Kar zadeva predlog dodelitve najmanj 10 odstotkov sredstev EK, KSRP vsaki od šestih prioritet. Če se vrnemo na proces strateške načrtovanja, menim, da bi se financiranje iz EKSRP, EKSRP moralo uporabiti za pokrivanje potreb posamezne države članice s ciljem doseganja ciljev EU 2020. Zato bi morali sredstva dodeljevati na osnovi rezultatov. Ne smejo temeljiti na minimalnih stopnjah, ki jih je treba dodeliti tem projektom. Odbor regije je prav tako predlagal veliko število sprememb, ki se nanašajo na cilje in prioritete za prihodni razvoj podeželja. Splošna ocena komisije je, da večina predlaganih sprememb omejuje politiko in bi lahko ogrozila doseganje ciljev, kar zadeva pomen spodbujanja povezav med urbanim in ruralnim okoljem. Naj vam zagotovim, da bo to ustrezno upoštevanje no, v, sploh v kontekstu sporazumov o partnerstvu, pa tudi v okviru pristopa lider. Kar zadeva poslovni razvoj in razvoj podjetništva, se komisija popolnoma strinja, da je treba posebno pozornost posvetiti malim in mikropodjetjem k njihovemu ustanavljanju in podpori njihovega delovanja večja podjetja pa ne bi smela biti izključena iz pomoči, ko gre za prenos znanja inovacije in inovacij in sodelovanja. Tukaj potrebujemo vključujoči pristop. Prav tako bi na kratko nekaj povedal o višjih stopnjah sofinanciranja za prehodne regije. To vprašanje je vključeno v razprave o večletnem finančnem okviru. Treba upoštevati rezultat teh eh, razprav in to bo upoštevano tudi v končnem predlogu. Omenil sem samo nekaj zadev, ki se jim bo treba posvetiti. Upam pa, da sem v, v, lahko, vam lahko pokazal, da komisija resno upošteva mnenje odbora regij. Veselimo se nadaljnega konstruktivnega dela in izmenjave z vami. Hvala lepa. Uh, Najlepša hvala. Elizabet, želite še kaj dodati, čisto na kratko? Rada bi povedala troje. Prvič, glede komisije. Moramo seveda sprejeti tri skupine in pa še pred tem potrditi projekte, preden ti dobijo nova sredstva. To moramo tudi obesediti. Seveda je res, da ne želimo avtomatične potrditve, Vendar pa, če imamo dobre ideje, potem, kot sem že povedala, eh, bom pomagala pravni službi pri oblikovanju. Torej, obstoječe besedilo je 20 let zelo dobro delovalo, zato sem mislila, da bo tako tudi v naslednjih letih. Drugič naravni veri, zakaj sem povečala odstotke oziroma deleže, zaradi tega, ker je pristojni odbor, odbor za okolje in držala sem se njihovih smernic. In potem tretjič prehodne regije. Rešitev se mi zdi dobra, tako kot je predlagala komisija. Poiskali smo rešitev po dolgotrajnem iskanju. Mislim, da je to dobro. Najlepša hvala. S tem smo končali to točko na dnevnem redu. Šestnajsti juli je rok za vložitev predlogov sprememb do dvanajstih opovdne. Sedaj gremo na srednjo točko. Vendar pa moramo biti prožni, glede na to, da mora Marko soditi na glasovanje. Sedaj bi vas rada vprašala, koliko bi vas eh, radi govorili o temi Connecting Europe Facility, inštrument za povezovanje Evrope. Torej, štirje samo.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 Mogoče je dobro, da začnemo, ker, je, ker tudi gospe Kleveni tukaj lahko prekinemo celotno sejo, vendar pa to ne bi bilo dobro. Ich werde es sehr, sehr kurz machen. Äh, leider muss ich gleich in den. In Na žalost, äh, moram iti na odbor ITRE ker sem poročevalc v senci in se upravičujem, drugače ne gre. Včeraj smo glasovali o uredbi za strukturne eh, sklade. Gre za člen 84, eh, kjer smo določili pravila za kohezijske sklade v povezovanju z inštrumentom za povezovanje Evrope. Verjetno je šlo za napako. spremljali smo odločitve v medodbornih delovnih skupinah, torej vse to ni tako zelo povezano in ne spada skupaj. Naj vam predstavim pet najpomnejših točk. Mi se zelo zauzemamo za ta inštrument, ker naj bi s tem povezovali zelo pomembne regije v Evropi, drugič države članice, ki bodo sodelovali pri tem inštrumentu. morajo oduzeti 2,5 odstotka sredstev iz BDP-ja, BDP kar seveda ni pravično. Torej bi s tem kaznovali države članice, če bi prekoračile meje 2,5 odstotka. Naslednja točka predlagam, da se osredotočimo na regije, ki so ob meji, torej da ta obmejna območja eh, spodbujamo in jim damo prednost. In še zadnje. V okviru tega inštrumenta bi lahko prišlo do upada sredstev, zato predlagamo tudi inštrument za recikliranje, kjer bi imeli sredstva za regije, ki so v težavah. Tako bi lahko te države uporabile ta sredstva. To je še dodatni predlog, ki bo vključen tudi v zakonodajno besedilo. S tem bi zaključil, nažalost, in moram oditi. Upam pa, da bomo lahko 15 do 11 še razpravljali o tem vprašanju. O tem se mora odločiti še gospa Hübner. Upala sem, da imate še pet minut, če morate oditi. Aha, imate še pet minut, torej lahko prisluhnemo enemu od govornikov, Olži Vlasa, ki je tukaj. Potem pa bomo nadaljevali 15 do 11. Moram priznati, da bi radi imeli kompleksno razpravo glede tega. Torej, prekinimo to razpravo do 15, do 11. Evgeni tukaj zastopa mojco Kleva, če sem prav razumela, zato gremo lahko na naslednjo točko. Na njenem redu gre za mnenje mojce Kleve, gre o finančni instrumenti za MSP. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Naša kolegica Mojca Klema me je prosila, da predam njeno opravičilo, ker ne more osebno predstaviti svojega mnenja zaradi političnih obveznosti doma v Sloveniji. Pred nekaj tedni smo glasovali v odboru o uporabi finančnih inštrumentov v večletnem finančnem okviru in o vlogi, kako bodo ti finančni inštrumenti igrali svojo vlogo. Gospa Kleva je pripravila mnenje, ki je povezano z finančnimi inštrumenti za male in srednje velika podjetja, se imenuje RDPF. ki vsebuje tudi dele poročila računskega sodišča, ki je bilo objavljeno aprila. Zaključki poročila so, da je bila učinkovita poraba teh sredstev ovirana zaradi uporabe napačnih finančnih inštrumentov v regijah poročevalka priznava, da so takšno situacijo ugotovili tudi v komisiji v okviru četrtega poglavja finančnih inštrumentih v zvezi z določbami uporabe finančnih sredstev vlastnega kapitala in platform. Zato zahtevamo jasnost, transparentnost in učinkovito uporabo finančnih inštrumentov pripravljalka mnenja pozdravlja zaključke opravljene ocene in predlaga, da je takšna ocena obvezna pri naslednjem načrtovanju. Glede na to, da podpira predloge računskega sodišča glede nadzora finančnih inštrumentov, je kljub temu gospa Kleva mnenja, da je delež lastnega kapitala treba določiti in misli, da je nujno treba podpirati financiranje projektov v manj razvitih eh, regijah in regijah v težavnih situacijah. Zato naj ti finančni inštrumenti ne bi bili uporabljeni samo za kratkoročno pridobivanje dobička, ampak tudi za socioekonomske koristi. Torej, To poročilo bo zelo dobro za oceno obdobja 2007-2014 in se že veseli sodelovanja s pročevalci v senci. Najlepša hvala. Sedaj bi radi dali besedo poslancem. Lambert van Nisar je edini govornik. Če želite spregledati, mi prosim povejte. Koliko minut imam na voljo? Kot želite. Če še niste preutrujeni zaradi včerajšnjega glasovanja, imate čas za govor. Mislim, da je pomembno, da preden začnemo z. Za Eh, novim finančnim obdobjem in z novimi uredbami moramo te stvari razjasniti. Zelo sem vesel, da nova finančna uredba obravnava te inštrumente. In da ti inštrumenti omogočajo jamstva zato da lahko tudi mala in srednja velika podjetja pridobijo sredstva, da jih ni, ni treba vključevati bank. Problem ni podjetništvo, vendar pa, če greste v banko, dobite negativni odgovor strani banke, zato ker ne morete dokazati svojega dobička v naslednjih dveh letih, zato denarja ne dobite. V teh včasih, ko imamo problem financiranja, moramo biti ustvarjalni. Gre pa za odbor za nadzor nad proračunom in ti niso tako ustvarjalni in so zelo strogi in natančni. Zato je treba spostaviti ravnovesje in ga prenesti v finančno uredbo. Dobrodošlo je to, da ne nadaljujemo z razpravami, ampak da nadaljujemo z našim delom in da ustvarjamo nove inštrumente. V našem odboru moramo razvijati nove inštrumente. Kajti vse države, ki se delujejo v Rudskem saru za razvoj podeželja, lahko uporablja sredstva, vendar pa mora potem država poročati, da je uporabila sredstva Jessica Jaspers ali iz kateregakoli drugega inštrumenta. Zato je nujno, da zagovarjamo in oglašujemo nove možnosti. Nekatere države te uporabljajo, druge pa ne. Zato je zelo pomembno, da damo možnost tudi malim in srednjim velikim podjetjem to možnost, da sodelujejo pri tistih inštrumentih, ki jih lahko uporabljajo v državah, vendar pa ni obvezno uporabljati teh inštrumentov. Zato je zelo pomembno, da te inštrumente vključimo v pogajanja s svetom Zelo pozitivno je, da je učinek teh novih in finančnih inštrumentov dosti boljši, kot eh, je bil pri tradicionalnih subvencijah. Evropski parlament je že veliko krat podaril v resolucijah in pri drugih inštrumentih, kako zelo pomembna je vloga pri majh, majhnih in srednjih velikih podjetjih, podjetij, start-upov in tako dalje. Zato moramo zagotoviti kakovost pri upravljanju v nacionalnih državah, v regijah, da uporabijo ta sredstva in nove finančne inštrumente, kot smo že poudarili pri SRR, je zelo, da, je zelo pomembno, da sodelujemo z malimi podjetji. Tudi včeraj smo glasovali o tem, da ne izključimo velikih podjetij in to je nekaj novega. kajti raziskovanje, ki poteka v malih podjetjih, so veliko krat podprta strani večjih podjetij ali pa univerz. Zato je zelo pomembno, da povdarimo cilje za mala podjetja v prihodnih projektih. Sam sem prepričan, da lahko to upra, upravljamo tako, da se nam ne bo treba več vračati v odbor za nadzor nad proračunom. Najlepša hvala. Lambert, mislim, da ste uporabili vaš čas za govor še za naslednje tri seje. Jens Simpson. Najlepša hvala. Glede na to, da gospod Vanisela ni uporabil svojega časa do konca, si bom sam dodal še nekaj minut. Zelo pomembno je, da vemo, kaj počnejo države članice s temi inštrumenti in česa ne. V moji regiji smo pred desetimi leti želeli uporabiti sredstva, Boriti smo se morali, z, smo se morali z državo, z vlado, za to, da ugotovimo, kaj sploh je zakonito. Sedaj to deluje in vsi so zadovoljni, kajti uvideli so, da so ta sredstva koristna ta finančna eh, sredstva oziroma inštrumente moramo uporabljati, ko je bančni sistem kolapsiral, zato moramo videti, kako lahko podpremo nove inštrumente na lokalni, regionalni ravni, zato da lahko v takšnih regijah, kot je moja, kjer turizem igra veliko vlogo, kjer imamo veliko majhnih podjetij, da če želimo eh, vključiti zasebni kapital, potem moramo podpirati takšne nove inštrumente in možnosti. Najlepša hvala. Rachel Rankley. Bi rada spregovorila v imenu komisije. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, da ste me povabili. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcem za odlično upravljeno delo. Kot je že omenil prvi govornik, se strinjamo s tem, da naši zakonodajni predlogi želijo popraviti kritike računskega sodišča. Zato potrebujemo bolj enostaven in bolj transparenten zakonodajni okvir za finančne inštrumente, ko ste omenili predhodno oceno, boljše poročanje in tako dalje. V tem kontekstu mislimo, da je zelo pomembno sodelovati z našimi sozakonodajalci. Strinjam se tudi z predlogi v osnutku poročila o očinku in o definicijah finančnih inštrumentov v kohezijski politiki, kjer je treba upoštevati posebne politične cilje, upravičence in pa tudi pristop skupnega upravljanja. Ravno tako mislimo, da je to zelo dobro opisano v poročilu, da mogoče, da zahtevamo, da se uporabljajo te inštrumente, bo težko doseči. V tem kontekstu bi radi omenili tudi večkratni učin, učinek evropskih sredstev in da tukaj ne smemo upoštevati nacionalnega prispevka, kajti tega ne moremo zračunati, to moramo izračunati preko ESRR-ja. In še revizijsko poročilo, ki ga omenjamo na koncu. Tudi to je zelo dobra ideja. Mogoče bi tukaj predlagali leto 2016, zato da bi lahko upoštevali celoten finančni ciklus, zato da bi na koncu lahko ocenili resničen učinek tega inštrumenta. Najlepša hvala. Ne vem, kako bi lahko prenesli vaše komentarje mojci, imate možnost, da to pisno pošljete, zato da bi lahko upoštevala pri svojem mnenju. 16. juli opovdne je rok za uložitev predlogov sprememb. S tem lahko zaključimo tudi to točko na dnevnem redu. In sedaj gremo na 18. točko na dnevnem redu gre za mnenje Andreja Kovačeva, umestno poročilo v interesu doseganja pozitivnega izida postopka odobrite večletnega finančnega okvira 2014-2020. Besedo predam kar Andreju. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Gre za mnenje o mestnem poročilu večletnega finančnega okvira. Razprava o večletnem finančnem okviru se je začela pred letom dni. Zaradi posebnih okoliščin gospodarske in finančne krize nekatere države članice so prosile za povečanje sredstev. Brez primernega financiranja nam ne bo uspelo doseči ciljev strategije 2020, tako kot se je to zgodilo z Lizbonsko agendo. zaradi finančne in gospodarske krize nekateri zahtevajo, da znižamo stroške oziroma sredstva, kar je ravno nasprotno, kar bi morali storiti. Zastali smo si cilje v strategiji 2020, da moramo zagotoviti primerna sredstva. Za proračunom bi dosegli visoko kakovo življenja in dodano vrednost za to, da bi lahko ustvarili gospodarsko rast in nova delovna mesta v Evropski uniji. Znotraj te strategije mora kohezijska politika ostati temeljni steber evropske solidarnosti. Ta politika koristi vsem v Evropski uniji. Neposredni prejemniki so tisti, ki delujejo za razvoj notranjega trga, kot tudi eh, neto, pri, eh, neto dajalke v kohezijska sredstva. Absorpcija kohezijskih sredstev bo pomagala, da regije dosežejo raven za dobro sodelovanje in prispevanje k notranjemu trgu. Glede priporočila odbora za proračun kažejo na to, da mora Evropski parlament zauzeti trdno stališče v pogajanjih s svetom. Držal sem se priporočil poročila Salvadorja Garige in resolucije, ki smo jih sprejeli 8. junija 2011 kot tudi resolucijo, ki smo jo prejeli, sprejeli junija letos. V osnutku mnenja, ki smo ga predali odboru regi 22. junija, smo priporočili, da bi 376 milijard evrov, ki smo jih namenili za kozijsko politiko, bil minimum in da bi predstavljal rdečo mejo pri pogajanjih za Evropski parlament v, nasledn, v pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru. Prejšnji teden je komisar Levandovski opravil tehnične popravke celotnega zneska zaradi pristopa Hrvaške, zaradi makroekonomskih podatkov, kar še vedno ni jasno. Kaj ti v skladu s tem dokumentom bi dobili 3 milijarde 203 243 milijonov evrov, torej da bi končna številka bila 379 milijard evrov. Potem pa se omenja še zniženje za 5 milijard evrov. Včeraj sem skušal zelo natančno prebrati trikrat to besedilo, vendar pa nisem razumel. Zato se, se bom povezal s komisijo in prosil za obrazložitev. Z kako je možno, da bi s pristopom Hrvaške in zaradi makroekonomskih podatkov imeli na eni strani minus 5 milijard evrov, potem pa še plus 3 milijarde za kohezijsko politiko. To moramo pojasniti glede končnih številk in zneskov. Zakonodajni svežen je dokazal, da lahko zagovarjamo skupno stališče. To je naša odgovornost do naših državljanov, kam jim prosimo za reforme, čemer bi prilagodili kohezijsko politiko glede na potrebe v naših eh, regijah, da bi kohezijska politika postala transparentna za upravičence, da bi ta sredstva bila enostavna za upravljanje za lokalne in regionalne oblasti. Tudi to je cilj našega dela v tem odboru. Teh prioritet ne bomo dosegli z, eh, brez primernih sredstev, zato vas prosim, da me podprete pri tem spodnjem pragu v večletnem finančnem okviru. Torej, da ne bomo popustili in šli pod ta znesek. znesek. Ta znesek mora biti višji od teh minus 5 milijard evrov. Upam, da bomo danes dobili nekaj pojasnil. Veselim se že mnenja mojih kolegov. Včeraj sem se povezal s pročevalci v senci glede tega. Veselim pa se že vaših prispevkov in vašega mnenja. Najlepša hvala. Preden damo besedo poročevalcu v senci skupine socialistov, bi rada povedala, da tehnične popravke, ki omenjate zaradi hrvaških makronomskih podatkov, je, to, da je kohezijska politika tista, ki je odvisna od napovedi. V skladu z novimi napovedmi je treba znižati kohezijska sredstva za več kot 5 milijard evrov. Zaradi pristopa Hrvaške pa bomo znesek zvišali za 8 milijard evrov, torej iz tega dobite te 3 milijarde. Torej, 8 milijard plus zaradi Hrvaške in 5 milijard znižene zaradi napovedi, dobite 3 milijarde dodatnih sredstev. V predlogu sveta, kot je Jan že omenil pred mesecem dni, je inštrument za povezovanje Evrope izuzet. To pomeni, da imamo 40 milijard manj, če to upoštevamo. To so samo tehnični popravki. Sedaj pa Georges. Najlepša hvala. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu za to mnenje. To predstavlja zelo dobro podlago za delo v našem odboru znotraj večletnega finančnega okvira. Dobro razumemo stališča držav članic, vendar pa je dolgoročni proračun v Evropski uniji bistvenega pomena za razne ustvarjanje delovnih mest. Ko govorimo o koheziji, je naše sporočilo jasno. Gre za edino politiko v Evropski uniji za gospodarsko rast in zato moramo ta sredstva dati na voljo vsem regijam v Evropski uniji. To je edini način za to, da se soočimo z gospodarsko krizo, kajti s tem bomo neposredno prispevali k gospodarski rasti ustvarjanju delovnih mest in s tem bi dobili sredstva, če upoštevamo poročilo ŠURP. Sure in pa mandat, ki smo ga sprijeli na plenarnem zasedanju. Ne moremo dovolj povdariti tega, da je kohezijska politika edini inštrument za rast in da zato potrebujemo dovolj finančnih sredstev, da, lahko, da jo lahko tudi uresničimo. V poročilu šur govorimo predvsem o financiranju. Govorimo o približno 400 milijardah evrov, ki jih je predlagala komisija za obdobje 2014-2020. Vendar pa ne govorimo o izključnem financiranju kohezijske politike. Druge, še ostalih 40 milijard pa namenimo za druge politike. Če upoštevamo proračunsko situacijo in kako zelo pomembno je, da imamo kohezijsko politiko, ki temelji na rezultatih, moramo iti še dlje. Zato sem uložil nekaj predlogov sprememb, s katerimi bi okrepili sporočilo svetu eh, za večletni finančni okvir. Najlepša hvala. Eh, eh, hvala. drugih poročevalcev v senci ni. Aha, François bi rad spregovoril. Ne? Torej, gospod Van Nistelrooy. Hvala. Rad bi podporil vaše mnenje. To, o tem smo že razpravljali, torej ni nič novega, ampak zanima me, kam naprej? Kje bomo končali s to zgodbo? Imeli smo zelo splošno resolucijo o napredku, nič se ni spremenilo, nič ni notri. Kakšen je naslednji korak? Kdaj bo trenutek, ko bomo na plenarnem zasedanju predstavili umestno poročilo? Kdaj bomo o tem glasovali? Vsi smo v tem postopku, poslušamo drug drugega, ampak Zgubil sem se. Kdo mi lahko pomaga? In tudi mi smo včeraj napredovali, ko smo z glasovanjem določili prvi mandat. Pravzaprav počenjamo te stvari, ki nam omogočajo, da smo učinkoviti. Torej denar, ki ga želimo za naslednjo obdobje, to je v poročilu Gariga in Kot smo pravkar povedali, ustvarjamo neke nove instrumente, tako da ustvarjamo neke vzvode. In lahko rečemo, da imamo neko posodobljeno kohezijsko politiko. Ne gre več za kohezijsko politiko, kakršna je bila, ampak gre za politiko, ki tako pri ciljih, pri celostnem pristopu, pri poročilih in tako naprej, smo se skupaj posodobili in uh, smo pripravljeni narediti korak naprej. In kot je povedal gospod Kovaček, smo pripravljeni to izvesti v praksi. In zato me zanima, kdo mi lahko pove, ali bomo to na plenarne zasedanje obravnavali septembra, ali morajo biti uh, vsi odbori pripravljeni vem, do 1. septembra, tako da bomo imeli celosten dokument že v oktobru na glasovanju ali kako bo to šlo. Kajti počutim se malo v diaspori. Hvala. Kdo bi še rad spregovoril v zvezi s tem mnenjem? Čisto na kratko, kolikor jaz vem, bo smo o umestnem poročilu glasovali in pravkar moram preveriti v informacijah, ki sem jih prejela na zadnjem sestanku z vizi s tem, da bomo torej potekalo oktobra. Mislim, da se ni nič spremenilo na plenarnem zasedanju. Pa kako se bomo pripravili na to, kaj to umestno poročilo iz nebes ne deluje? Kdaj bomo to vključili? Mi smo pripravljeni. Ni treba, da se petkrat vračamo k temu. E, se nanašate sedaj na to poročilo? Kot jaz razumem, postopek je sledeče. Vsi odbori, ki so vključeni v proračunski postopek, postopajo tako kot mi, torej obronavajo mnenja, ki bodo predstavljena odboru za proračun. Ta bo po vsej vrednosti o tem glasoval septembra na podlagi informacij, ki smo jih prejeli od tega odbora. In na oktobrskem plenarnem zasedanju bomo o tem govorili na plenarnem zasedanju. Torej, naše mnenje ne gre neposredno na plenarno zasedanje, pa gre najprej na umestno poročilo ki ga je tudi določila konferenca predsed, eh, predsednikov. In ta, to mestno poročilo je poročilo, ki ga pripravlja odbor za proračun. Torej, datumi so določeni. Da, mi moramo o tem glasovati septembra. In pot, to je običajen postopek do plenarnega zasedanja preko odbora za proračun. Vmes pa bo še en pomemben dogodek, kot smo slišali včeraj od ministra Maurejanisa. Mislim, da 31. augusta bo splošni svet, kamor so povabljeni pogajalci Evropskega parlamenta. Torej bo potekala razprava, ki lahko vključi nove elemente v bodoče podatke da danes o tem ne moremo nič reči. Mestno poročilo bo poročilo, ki bo upoštevalo pogodbo, torej bo šlo za številke. In tudi, kar je v splošni uredbi, kar je predstavila komisija lani in kar je posodobila, za nas je najpomembnejše, da to, kar je v osnutku uredbe, to so številke in pa makroekonomske pogoji. Ne, ne samo tisti, ki se nanašajo na kohezijsko politiko, ampak tudi na kmetijstvo in ribištvo. In to je pomembno, kaj ti mnenje je samo skromno, gre samo za številke, ampak sedaj imamo nekaj dni, da lahko v političnih skupinah razmislite, kaj bi bilo dobro dodati temu mnenju. Da bi šli morda še malce dlje kot samo številka ali dve. Vendar pa bi vas opozorila, da ne smemo podajati komentarjev v zvezi z tem, kar bo svet vključil v pogajalsko skrinjo. Kajti glede na to želimo uh, podati predloge sprememb in ne že naprej to potrditi, zato moramo to zaenkrat spregledati, vsaj jaz tako mislim. Konstance. Oprostite, morda sem pozna, ampak imamo vprašanje. Prebrala sem mnenje gospoda Kovačeva, ampak kot jaz razumem, na podlagi predloga komisije ste to pripravili, ampak mislim, da se moramo tudi držati načel poročila Gariga. Ali to jasno robe razumem, ali ste spremenili stališče, ali. Andrej? No, stališče komisije je poročilo Gariga, ampak kar mi pravimo, je, da je tu neka meja, pod katero ne moremo iti, kar se tiče kohezijske politike. Naša pogajanja smejo omogočiti državam članicam, da se spustijo nižje od tega, kar predlaga komisija, ampak eh, stališče parlamenta je poročilo Gariga, kar je tudi izraženo na začetku mnenja. Če torej da potrebujemo neko spodnjo mejo, pod katero se ne moramo spustiti. Še kakšen komentar? Nimamo več veliko časa za predloge sprememb, ampak mislim, da je pomembno, da današnji jutrični dan in pa ponedeljek izkoristimo, da res v političnih skupinah razmislimo, kaj bi še lahko dodali temu mnenju. Kaj je to bolj bistveno? Med zapiski sem našla tudi potrdilo. Namreč ta teden sem bila obveščena, da bomo oktobrsk, na oktobrskem Štrasburškem plenarnem zasedanju glasovali o tem umestnem potrdilu. No Če ni drugih pripomb, bi še komisiji dala besedi. Komisija ne želi besede, ker mislim, da prihajajo iz uh, eh, DG Regi, ne DG za proračun. No, ampak morda bi pa. Morda komisija je povedala, da je CEV1 ali je bil e B. Ne, komisija je samo naredila tehnične prilagoditve v tej novem snutku regulacije, eh, uredbe. So številke nove napovedi in eh, upoštevane je pač tudi upoštevane pristop Hrvaške. Če se ne motim, je nekaj tudi prišlo strani Cipra. neka, oziroma neka omemba je tudi v zvezi z Ciprom. Mislim pa, da je najpomembnejša sprememba številk zaradi na, novih napovedi, kar se tiče Hrvaške, to je neutralna zadeva. Mislim, da to. Sicer lahko podamo kakšne pripombe, ampak eh, za nas so pomembne splošne številke. Komisija pa mislim, da bo vseeno spregovorila, ali ne? Samo opravičiti smo se želeli. Zaradi spremembe dnevnega reda nismo mogli biti zastopani. Vse z veseljem pa vam bomo podali pisni odgovor, kadarkoli boste to potrebovali. No, no Jan Olbricht. Jan Olbricht. Ampak to je zelo pred, eh, zanimiv predlog, da bi dobili uh, pisni odgovor na vprašanje, zato postavimo vprašanje. In uh, moje vprašanje za DJ Regijo je sledeče prvič. Da pojasnijo napoved, ampak to je jasno, kaj pa s temi 14 milijoni za CF, ali je to v kohezijski politiki ali ni za danes. Če to dobimo v pisni obliki, toliko bolje. Da, to bo v To je v pisani obliki. V prenovljeni uredbi je to vključeno, kajti komisija ni spreminjala strukture, ampak je to samo tehnično popravila. In to je vključeno v kohezijo, kohezijsko politiko, kot je že bilo. Ampak to je v dokumentih komisije. Vemo pa iz drugih verov, da svet, morda bi lahko komisija v pisni obliki nas obvestila, kakšno je trenutno stanje, morda so kakšni načrti, da se to spremeni ali da se kaj premakne kam. Gre samo za pojasnilo. Dobro, bomo prosili komisijo, lahko preko vas prosimo. Oh, če ne bomo pa napisali pismo. Upam, da lahko prosimo komisijo, da nam da informacije o trenutni situaciji. Mislim, da se ni nič spremenilo, ampak vprašamo pa lahko. Lahko to posredujete komisiji, torej prošno, da nas eh, posreduje o trenutnem stanju glede z instrumentom za povezovanje uh, Evrope, povezavi z Evropsko kohezijsko politiko. Ima še kdo kakšen komentar? Se želite odzvati na kakršnekoli komentarje? Gospod Kovačev. Hvala, upam, da bom videl predloga sprememb v naslednjih dneh. Ne vem, dokdaj je rok, mislim, da konec prihodnega tedna. In nadaljevali bomo z eh, razgovori s poročevalci v senci političnimi skupinami, da bomo res lahko našli dobro besedilo, da trdimo naše stališče. Dobro, se pravi rok za predloge sprememb. Sedemnajsti juli ob dvanajstih, torej naslednji torek. Hvala, sedaj lahko se vrnemo k Markusu, ki je tukaj. Torej, slišali smo njegov vodni komentar. Sedaj bi rada nadaljevala z razpravo. Viktor Boščinaro ni tukaj, torej edini pročevalec posencije Solži, ki bo spregovoril zdaj. Sorry?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 moramo spoznati, da je razporeditev za ta instrument bistveno više, da je trikrat večja od prejšnjega eh, obdobja. Prej smo imeli 12 milijard evrov, vključno z projekte za transport in energijo. In če si ogledamo, kako je sedaj razdeljeno, vidimo, da je 10 milijard naj bi namenilo IKT-ju. In uh, moj predlog spremembe o tej temi pravi, da moramo razširiti obseg, zato da vključimo tudi pametne mreže, nove tehnologije kot take. In kar se tiče energijskih mrež, mislim, da je povezava jasna in pravi problem bo tukaj pristopiti do teh skladov zaradi vseh uh, eh, dovoljen. Eh, ki so potrebna za posamezne mreže, torej gradbena dovoljenja in tako naprej. Kaj ti pogoji in zahteve pod trenutno zakonodajo so res eh, zapleteni. In včeraj med glasovanjem smo sprejeli predlog spremembe, ki se nanaša na prenos desetih milijard iz eh, kohezijske politike. In eh, smo dosegli kompromis, ki pravi, da za naslednjo programsko obdobje bi denar iz kohezijske politike eh, za instrument za povezovanje Evrope še vedno ostal del nacionalne ovojnice držav članic in da bi se zadevo razpravljalo bilateralno med komisijo in posamezno državo članico. In mislim, da bi se to moralo odražati tudi v tem osnutku, tako da bo vse jasno, da bodo vsi vedeli, na kaj se opiramo. Mislim tudi, da če želimo biti fleksibilni, moramo omogočiti, da bodo ti projekti tudi razširjeni, tudi naprimer, kar se tiče transporta. Se moramo tu opreti na pogajanje z državami članicami, moramo biti bolj fleksibilni in omogočiti tudi, da se upoštevajo regionalni in lokalni pogoji. Naprimer. Takšni so torej moje pombe na to konkretno temo. Naslednja tehnična pripomba, ki jo imam, pa se nanaša na tisti del, ki se nanaša na energijo. In tu bi predlagal, da spremenimo te eh, nizkooglične ukrepe na nizkoemisijske ukrepe. to bi bile glavne zahteve naše skupine. Hvala. Hvala, Viktor Boštinaru, prosim. Hvala lepa in žal mi, da sem tako pozen. Začel bom na začetku. Uh, in bom. Spomnil gospoda Piperja na včerajšnjo napako, torej na splošno uredbo obe, tako splošna redba kot redba o kohezijski politiki, pri obeh smo sprejeli kompromis, ki eh, sedaj izraža nekaj. kar bi moral biti močan temelj za naša pogajanja s svetom in s komisijo. Torej, ko bomo to sprejeli, bi moral biti to glavni temelj in glavno načelo za izvajanje instrumente za povezovanje Evrope. Torej ni šlo za napako, ampak je šlo za odličen kompromis. Celoten odbor kot tak si ne more privoščiti take napake. Zahvalil bi se gospodu Piperju za njegov delovni dokument. Zelo natančno sem ga preučil, preden sem prišel sem v odbor. nekaj mnen imam v zvezi z njegovim osnutkom poročila. In uh, to so izrazili že moji kolegi iz vseh političnih skupin. In veste, da je najbolj kontroverzna tema že od samega začetka način prenosa desetih milijard evrov ali to, da naj se ne prenesejo na osrednjo upravno enoto, oziroma srednji upravni organ. Naslednji je zadeva, ki smo ga rešili s kompromisnim predlogom, ki smo ga včeraj dosegli, se nanaša. Na besedo, ki jo imajo države članice, ko se odloča o projektih, ki se izvajajo v okviru instrumenta za povezovanje Evrope in kompromis, kompromis, ki smo ga dosegli, je pomemben in je, in je dober in je pomembno sporočilo tako za svet kot za komisijo. Včerajšnji kompromis določa, da denar ne bo prenešen, ampak da ostane v nacionalnih ovojnicah in pred kakršnokoli implementacijo bo upravni organ, potreboval soglasje držav članic in to je jamstvo, ki bo omogočil to vrstnim projektom, da se izvajajo, hkrati pa imamo potrebna jamstva. Dovolj je še prostora za pogajanja, ampak isto načelo bi moralo veljati tudi za DigiMove in komisijo, kadar ko predlagajo instrument za povezovanje Evrope. Potem še ena tema, ki je zame zelo pomembna, je ideja, da se pač določi, da se 30 odstotkov instrumenta za povezovanje Evrope namenijo projektom čezmejnih eh, dimenzij. Instrument za povezovanje Evrope ima stalno čezmejno dimenzijo in to se nanaša na vse vidike, bodi si energijska infrastruktura ali pa transportna infrastruktura. Ampak morda je 30 preveč, odstotkov preveč. In razlogi še niso bili popolnoma razloženi strani poročevalca, torej razlogi za teh 30 odstotkov. del denarja bi morali zadržati iz tega razloga, ampak ne 30 odstotkov, kajti to je čisto preveč. In ne pozabite posebnost vsake države članice v tej kohezije. Obstajajo države članice, ki imajo hude težave, so pa tudi države članice, ki imajo manj dramatične težave. Gre za drastično zmanjšanje potrebne fleksibilnosti. Sedaj smo v zgodni fazi. Prijeli smo snutek mnenja, sedaj bi morali pripraviti predloge uh, sprememb in pre, faj, dobro bi bilo, če bi vsi to storili, ampak moje končno sporočilo poročevalcu in tudi vsem drugim um, akterjem, torej tudi svetu in komisiji, je sledeče. Jasno je, da so to, da je takšen projekt pomemben, oziroma takšni projekti so pomembni. Potrebujemo instrument za povezovanje Evrope in ta mora se uresničiti. Ampak. Vemo, da smo imeli 20 predlogov sprememb, ki so predlagali, da popolnoma črtamo instrument za povezovanje Evrope. In če upoštevamo um, razpravo znotraj sveta. Torej, če želimo doseči dogovor, da bomo lahko sploh vključili instrument za povezovanje Evrope, moramo biti vsi zelo pozorni na težave in moramo vsi skupaj delati na tem, da bomo dosegli potreben kompromis in dogovor, zato da bomo to omogočili. Kaj teče? Bo komisija zadeve povečale, bo to preveč tvegano za samo obstoj instrumenta za povezovanje robe. Pomembno je, da bi pa je, da ga imamo in pomembno je, da bližamo dve, obe stališči. Upam, da bomo v jeseni, ko se bomo vrnili iz poletnih počitnic, da bo tudi DJ Move do takrat razmislil in da bo tudi naš odbor za transport razmislil in upošteval nujno potrebo potem, da nabimo kompromis. Odbor regi je izrazil pripravljenost in pa odločenost, da najdemo kompromis. Pa še zadnji stavek. gre za pravilo, ki bo končno veljalo. Ne bom se tukaj sedaj nanašal na zgornjo mejo in tako naprej, ampak treba je dobiti kompromis. Hvala, gospod Fanistavroj. Hvala lepa. Hvala, Markus. Včeraj smo sprejeli stališče, ki je jasno. Podpiramo instrument za povezovanje Evrope in to zelo močno, takšne naše stališče. Instrumente, ki smo jih uporabljali v preteklosti, niso bili tako učinkoviti, da bi upoštevali čezmejne projekte tako na področju cest, kot na področju energijskih ciljev, kar se tiče učinkovitosti. In dela je še veliko in zato je nujno potreben širši geografski pristop. Včeraj smo rekli, storimo to korak za korakom. To pomeni, da če Evropska komisija ne bo predstavila popolnega pojasnila, kar ne bi smelo biti težko, komisija bi lahko odgovorila na vprašanje. Prašite Jana Albrehta. Marko smo v okviru razprave večletnega finančnega okvira bi tudi lahko, smo tudi rekli, komisija pridi, razložite, kaj je to je kohezija. Ali to ni vključeno v kohezijo? Besedilo, ki smo ga dobili ta teden, je tako, kot je bil, z vsemi nejasnostimi. In včeraj smo glasovali o zelo jasnem pristopu. in smo rekli, da želimo ostati v smeri kohezije in če ne bodo pri, ste s tem strinjali, pač ne bomo dali denarja. Takšen je vaš pristop. Ampak smo pripravljeni pogajati se, če pa ne bodo prišli do nas, pa nič. Če nas ne želijo prepričati, naj pridete oba komisarja v naš odbor. Mi smo so zakonodajalci. Naj komisija pride in nas prepriča nisem kritičen do Markusa, ki pravi, dobro, lahko prevzamemo eden od teh členov. Markus dlje, kot smo bili mi pri glasovanju včeraj, ampak poglejmo, kam bomo prišli. In uh, tu ne vidim nasprotovanja. Ampak na komisiji je, da pojasni vse skupaj. In če si ogledam člen 15 to pravite, da je treba stvari povešati z zgornjo mejo. To moramo ugotoviti. Oni morajo to pojasniti. Torej, tako moramo postopati. In zato je to edina prava pot. Včeraj sem prejel klice, zakaj smo tako glasovali. In sem rekel, kaj niste prebrali našega delovnega dokumenta. Slišal sem, da so kolegi, ki so rekli, pripravljeni smo podpreti, ampak predstavili smo naš delovni dokument že novembra lani in od takrat se ni nič zgodilo na drugi strani, torej pri komisiji. Lahko. Torej, mi včeraj nismo naredili nobene napake. Včeraj smo zauzeli stališče z odprtim povabilom. Mandat je mandat za pogajanje. In če bomo dobili odziv, bo to korak v dobro smer. Torej, vidimo, pogledajmo, kako daleč bomo lahko prišli, ampak rad bi želel kakšen odziv z druge strani, predvsem strani komisije. Podpiram idejo Markusa za to posebno omembo čezmenjega sodelovanja in teh 30 odstotkov, ki ne bi se jih zadržalo, tudi včeraj smo to potrdili. In še zadnja pripomba, če želite pomagati, pač trenutno nijemo načina, kako bi lahko to med sebojno povezavo vključili in to ne moremo potem prenesti na sever. Bomo nekaj zamudili priložnost, da bi lahko določene regije prejele no, možnost za uh, oživitev in za novo gospodarstvo in zato to podpiram. In potem, če Evropska komisija ne bo predstavila jasnih uh, predlogov za celoten instrument za povezovanje Evrope, potem bomo, bo, bodo ogrozili celotno idejo, kajti. Torej, komisija, kje si? Dajte malo, pritisnite na plin. Uh, thank you. Uh, just before I give the floor to, to Jana, I would like also to... No, naj povemo, da, da sem 12. 6. poslala takšen uh, dopis komisiji pred enim mesecem. Jan? Yeah. <clears throat> Yes, uh, uh, uh, I think that we should, um, while preparing our position as the committee, we should be- Mislim, da bi morali pri pripravi našega mnenja v odboru paziti na to, kaj se dogaja. Kot prvo, obstaja politična potreba po spostavitvi nekega instrumenta, ki bo omogočil izvedbo evropskih projektov na področju energetske informacijske prometne infrastrukture. To je bila ena od prioritet prednostnih nalog, ki jih je predstavila komisija. In vseh 50 milijard, 40 plus 10, se je ne po naključju uložilo v kohezijski sklad. Ne smemo pozabiti, da je bilo to vključeno v kohezijsko politiko. Kohezijska politika po definiciji pa temelji na deljenem upravljanju. Istočasno predlog. Uh, ne upošteva samo denarja, ampak tudi metodo. In metoda je uporabiti obstoječo agencijo na evropski ravni ter uvesti projekte. To je ukrepa kot TNT eh, v Bruslju. Mislim, da bi morali nekaj narediti na evropski ravni. Vprašanje pa je, ali z obstoječo ali novo agencijo. To je odprto vprašanje eh, in v razpravo o tem vprašanju se ne bi rad spuščal. Druga zadeva v tej razpravi, ki pomeni realnost, je, in tega ne bomo mogli napisati v naš dokument, to je problem eh, kapic eh, zgornjih mej, zaradi tega, ker tega nimamo v nobeni uredbi. Gre za vprašanje političnega dogovora med državami članicami in komisijo. Komisija je predlagala kapico pri 2,5. Vse skupaj je v razpravi v okviru večletnega finančnega okvira. Komisija je v tej kapici upoštevala kohezijski sklad, celotni kohezijski sklad. To, to nam je lahko všeč ali pa ne, ampak komisija je to pač storila. To ni neko pravno vprašanje, zato tega ne moremo uporabiti pri eh, pravnih eh, določbah. Gre samo za dogovor, prvi dogovor. Eh, ne bi smeli omenjati nobene kapice, ker gre za razpravo o večletnem finančnem okviru. Ampak tako je. Lahko se delam, kot da to ni res, ampak je. Naslednji element je kohezijski sklad. Seveda vsi že mesece dolgo vemo, da komisija, da en komisar pravi, da se denar jemlje stran, drugi komisar pravi, da se daje zraven. Dva komisarja tukaj eh, ne citiram. Se to jasno, kaj pravi Lambert? Nekaj samo za problem eh, dati ali vzeti, ampak gre za sistemsko vprašanje kohezijskega sklada. Kohezijski sklad naj bi bil namenjen na večjih projektih na osnovi mastriške pogodbe. Tukaj so tudi makroekonomske sankcije, ki se uvajajo tako naprimer v primeru Mačarske. Torej, če imamo takšen kohezijski sklad in na pravni osnovi uvajamo situacijo, v kateri se kohezijski sklad eh, krči in eh, za določena sredstva in to sredstva se prenesejo nekam drugam, bo to še vedno kohezijski sklad ali ne. Po informacijah komisije to ne bo več kohezijski sklad. Kohezijski sklad bo torej skrčen. In tista sredstva, ki bodo odzeta, bodo sredstva ala kohezijski sklad, ampak ne bodo sodila v kohezijski sklad zaradi tega, ker ne bodo povezana z makroekonomskimi sankcijami. Zgleda, da pripravljamo sistem, potem pa zmanjšamo sredstva. Moje osebno mnenje je, da se je nekdo zmotil tukaj. To bi bilo treba narediti prej. Najprej bi morali odeliti določen znesek denarja in potem uvesti metodo. Tako da sem močno proti temu, da denar jemljemo iz kohezijskega sklada. Ker nima zveze za projekti. Projekti so pravi. Ali pa odpremo razpravo o projektih. E, Markus je naprimer v svojem dokumentu predlagal spremenjenega od projektov. Lahko spremenimo tudi seznam projektov? To je zdaj vprašanje seveda je vprašljivo, ali so vsi projekti ustrezni. Kakorkoli, sem proti metodi, da teh 10 milijard vzamemo iz kohezijskih skladov in jih prenesemo pač nekam. Predlagal bi, da ta denar uporabimo za iste projekte, ampak na drugačen način, naprimer z namensko porabo. Je tega, kar smo se dogovorili včeraj, kot načino razmišljanja. Če bomo ta denar namreč vzeli, in bomo potem imeli javno naročilo, kdo bo prvi, bo, boljši, bo najboljši oziroma kdo bo najboljše pripravljen, bo uh, dobil posel. Kdo prej pride, prej melje, eh, to bo sporočilo, ko ga bomo s tem dali. Pa še nekaj. A ste opazili, da na vseh dokumentih, o katerih razpravljamo, nimamo številk? To je edi, edini dokument s številkami. Drugot imamo posod XXX. Kako torej lahko razpravljamo sploh o desetih milijardah? In če bomo imeli zmanjšanje sredstva v kohezijskem skladu? A bo na koncu res ostalo pri desetih milijardah? Verjetno bo več, kot je bilo prej. Torej zapišimo XXX. Se ne moramo razpravljati. Eh, o 30 eh, milijardah. Eh. Za kmetijsko politiko ali karkoli. Pustimo XXX. Se pričujem, ker sem tako dolgo. Kohezijski sklad mora biti še vedno dodeljen za velike projekte. Nimam problemov te, s temi 40 milijardami, kako bodo razporejene. Komisija bo imela ta problem, jasne? Ampak mislim, da če jemljemo eh, denar iz kohezijskega sklada, bomo uničili sistem. Kakšna bo realnost? Denar bo vzeti iz kohezijskega sklada države, prenešen na agencijo, države bodo prosile za projekte in potem jih bodo naredili. Agencija ne bo projektov izvajala, projekte bodo izvajale države članice, tako kot v kohezijskem skladu. Skratka, eno in isto, samo z enim mestnim korakom, kar bo v mojem mnenju uničilo sistem. Sem torej proti temu, da jemljamo denar iz kohezijskega sklada in zahtevam, da v dokumentu iz, iz našega odbora ne bodo nobene številke, ampak samo X. Hvala lepa, Richard Zeber. Hvala lepa, gospa eh, predsednica, neodvisno od eh, problematike, ki jo je omenjal Jan Ulbrich se moramo vprašati, kako lahko uporabimo ta denar za to, da bi odpravili slabosti celotnega sistema. Tukaj bomo potrebovali neko središčno oziroma centralno načrtovanje, To bo omogočilo rešitev mreže tam, kjer imamo čezmejna vprašanja, ki so pomembna za notranji dirk, nam, trg, nam eh, manjkajo investicije, denar in eh, pogosto tudi politična volja, da bi kaj naredili. Naprimer, eh, če imamo tir, ki ga potegnemo do meje, za mejo pa ne gre naprej ali pa avtocesto do meje in potem pa imamo zadaj puščavo. Predlog Markosa Piperja je torej zelo dober, lahko dosežemo določen napredek, eh, predlog spremembe. Devet eh, mi je zelo všeč, ker gre za ozelenitev. Mislim, da lahko z evropskimi sredstvi tukaj več naredimo. Eno, dve vprašanje na, za Marko sa 12 pri čezmejnih projektih in skupnimi razpisi. Eh, vemo, kako so taki razpisi zapleteni in ob tem se sprašujem, kako naj bi to izgledalo. Če jim moramo narediti taki razpis po evropskih pravilih, je to izjemno zapleteno. Tukaj je treba upoštevati več eh, zakonodaj, nacionalno kot tudi evropsko. To so celi špehi eh, papirja. Kako bomo to izvajali, da bo dejansko prakse izvedljivo? Eh, kako zgleda konkretno izvajanje? En stavek je tam nekaj je zapisan, ampak če pomislim, kako bomo to naredili za popolnoma različnimi uh, uradi z različnimi načini ocenjevanja. Tukaj bi morali imeti enotno pravo, ali evropsko ali nacionalno, kajti drugače se bomo znašli v, v polni zmedi. In še eno vprašanje za Markusa in tudi komisijo glede trajanje eh, postopka za izdajo dovoljenja. Pri vseh velikih projektih, infrastrukturnih, energetskih eh, projektih je traja 7, 8, 9, 10 let, da dobimo ta dovoljenja pri cestah, železnicah, je torej eh, to, ta čas zelo dolg. Komisar Oettinger je v svojem eh, predlogu, ko je energetskim mrežam predlagal eh, maksimalno obdobje 3 let za izdajo dovoljenja. To je zelo pogumno, če razmislimo o tem, da je treba narediti študijo pri svoji vpliv na okolje in vse ostalo. A nima smisla, a ne bi imelo smisla, če bi razmislili o tem, tem, da tukaj zapišemo nek rok za to, da bi pospešili postopke. Če bomo leta 2014 dobili projekt eh, in eh, projekti bodo pripravljeni do leta 2024, bomo imeli veliko težavo. Zato mislim, da bi zaradi zapletenosti celotne materije morali ustrajati na tem, da države članice pripravijo one-stop-shop postopke, hitre postopke, tako da bo mogoče projekte pripraviti do izvede Mogoče je Marko tudi o tem razmišljal, to bi me zelo zanimalo. Jaz, Konstance Krelj. Konstance Krelj. Predlog kolega Zebrja. Me spodbudimo, da nekaj pojasnim. Res je. Vsi tukaj, tudi Lambert in jaz, sva to podprla, eh, ta inštrument za povezovanje Evrope. Ampak res je tudi, da če včeraj ne bi našli kompromisa, tega instrumenta za povezovanje Evrope ne bi imeli več. Ker sodi pod splošno uredbo in bilo je veliko predlogov za popolno črtanje, brez kakršnega koli kompromisa, potem smo našli kompromis in eh, upam, da bo ta kompromis eh, izražen tudi v mnenju Markosa Piperja in upam, da bomo začeli razmišljati drugače. Drži, kar ste povedali, države članice razmišljajo centralno in ne razmišljajo o čezmenjih projektih, ampak s tem kompromisom, ki smo ga našli včeraj, poiskati pot za to, da povežemo oboje in eh, da se ne delamo, kot da včeraj ne bi prišli do tega kompromisa. Mislim, da se moramo v strokovnih odborih Evropskega parlamenta vendarle eh, stopiti nekaj korakov naprej in eh, izkoristiti to kreativno možnost. Mislim, da bi moral to upoštevati tudi odbor za promet, ki bi moral razmisliti o tem, kako obe zadevi kombinirati med seboj, kaj ti drugače, bomo imeli velike težave. Prej ali slej bomo o tem glasovali na plenarnem zasedanju in potem bo šlo v razpravo in pogajanja v svetu. Kar pomeni, da bi morali biti izmerni, moramo biti pripravljeni na kompromise in odprti za kreativne, dobre predloge. Zadeve moramo oblikovati tako, da bodo preživele v prihodnosti. Hvala lepa.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 Kijem, ki je na drugem sestanku, tako da ni mogel priti. Na kratko bi spomnil, da komisija pozdravlja večino elementov iz saporočila oziroma mnenja gospoda Piperja. Ne bom jih vseh ponavljal. Naj povem, da se popolnoma strinjamo z okrepitvijo uh, sinergij z drugimi skladi, z opredelitvami eh, čezmejnih eh, medregionalnih programov in okrepitev tovrstnih projektov. Danes smo slišali veliko vprašanj glede, vprašan, glede teh 10 milijard. Naj vas spomnim, da je ta prenos eh, teh 10 milijard iz kohezijskega sklada na instrument za povezovanje Evrope treba gledati eh, kot eh, proračunski artefakt. Ehm, tega denarja ja, ni predlagala komisija v kohezijskem skladu. Ta denar je namenjen za uporabo znotraj instrumenta za povezovanje Evrope. Proračunski artefakt, da je najprej v kohezijskem skladu in se potem prenaša na instrument za povezovanje Evrope, izhaja iz tega, da bi pomeni, da bi morali zagotoviti pozitivni odnos eh, držav članic do tega, tako da bi zagotovili, da gre samo za ta instrument. Eh, instrument eh, se centralno upravlja na osnovi konkurenčnih projektov, treba je zagotoviti pozitivno diskriminacijo za kohezijske projekte. Najprej treba zagotoviti na, v kohezijski sklad, potem se rezervira tam za države, ki so upravičene do teh sredstev. Poleg tega eh, želimo zagotoviti uporabo više stopnje, ki jo sofinancira, ki jo omogoča kohezijski sklad. Brez tega prehoda ne moremo tega narediti v okviru instrumenta za povezovanje Evrope. Vezali smo načelom enake obravnave. Če bomo imeli eh, večjo stopnjo financiranja za določene regije države, bi s tem kršili strukturo, ki velja za vse države članice. Zato bi bomo imeli za teh 10 milijard še vedno eh, deljeno upravljanje oziroma to ne bo potekalo v tem primeru, kajti v našem predlogu smo natančno povedali, da če imamo 10 milijard v eh, instrumentu za povezovanje Evrope kot rezervo, smo operacionalizirali delovanje. Torej najprej gre to v kohezijski sklad, potem pa se prenese na instrument za povezovanje Evrope. To je način eh, izvajanja, operativni način izvajanja. Komisija je predlagala, da instrument eh, za povezanje Evrope predstavimo kot eh, naslov v okviru prvega naslova kohezijskega sklada. To se je potem vrnilo na 1A in se ločilo od 1B. To ni v skladu s predlogom komisije. Komisija je želela, da to vključimo v isto podpoglavje z kohezijskim skladom. To še ne pomeni, da bi to moralo biti v okviru deljenega upravljanja. Gre za isti podnaslov, ki se uporablja. Ne vidimo nobenega nasprotovanja med obema Eh, skladoma oziroma inštrumentoma. Naj vas spomnim, da je v začetku 90-ih let, ko je eh, bil kohezijski sklad eh, uveden, je centralizirano upravljala komisija. Od primera do primera z sredstvi nismo imeli deljenega upravljanja. Zato to danes velja tudi za instrument za povezovanje Evrope. Pogodba pri transevropskih omrežjih specificira, da kohezijski sklad lahko financira eh, projekte v ten eh, deset. Tako da smo čisto v skladu z pogodbo, če izkoristimo del tega denarja, ki se steka preko kohezijskega sklada, preden gre v instrument za povezanje Evrope za financiranje teh projektov. Slišali smo predloge eh, glede do, namenske. Eh, dodelitve sredstev za določene projekte pri čezmejnih projektih, se to dogaja pri železniških projektih. To smo poskusili, ni delovalo, ne deluje in ne bo delovalo. Lahko se vrnemo na to, ampak vemo, kakšen bo rezultat. To pomeni, da bo čezmejna eh, infrastruktura, ki jo države potrebujejo, da se med seboj povezujejo na notranjem trgu, ne bo zgodila. Vemo, da imamo težavne železniške projekte, ki jih je treba izvesti za zagotavljanje bolj trajnostnega razvoja, ne bodo izvedeni kdo bo to počel, zahodni del eh, Evrope, ki ima infrastrukturo ali tiste države, ki bodo ob koncu obdobja 2020 brez eh, čezmejne infrastrukture za povezavo z notranjim trgom in imajo ustrezne prometne infrastrukture za to, da bi se povezovali z sodobnimi eh, prevoznimi sredstvi. Kdo bo torej imel koristi od tega, da imamo to vključeno v kohezijski sklad? V praksi bo to pomenilo, da države članice članice ne bodo imeli možnosti popolnega izkoriščanja čezmejnih eh, omrežij, prometnih omrežij, ki smo jih eh, definirali. Eh, podpredsednik Alas bo prišel lahko k vam in vam bolje razložil to, kar sem vam jaz poskušal že razložiti s mnogimi besedami. Hvala lepa. Gospod Kič, sem vas prav razumela. Naj povem, da v tem odboru sami odločamo o tem, o čem bomo razpravljali in o čem ne. In če pravite, da o tem tukaj naj ne bi razpravljali, se z vami ne morem strinjati. E, dejali ste, da, da to nima zveze z kohezijskim skladom, ampak se preko kohezijskega sklada kanalizira za druge namene. po vaših eh, razlagah bi zamrznila vsakašno delo na tem inštrumentu za povezovanje Evrope in počakali, kako bo do zadeve tekli naprej, zaradi tega, ker mislim, da nam ne pravite resnice. Ampak lahko opustimo eh, razpravo odprto, tako da Konstanca Krel lahko nadaljuje. Če bi še bila v Nemški demokratični republiki, se mi to ne bi zgodilo, ker ne bi bila poslanka, ampak eh, rekla bi, da je to nek zadeskanec, ki je govoril zdi se mi eh, zelo čudno, kaj moramo tukaj poslušati. Še vedno smo mi tisti, ki v procesu soodločanja oblikujejo zakonodajo. Se opravičujem, komisija lahko predlaga zakonodajo, ampak eh, o tem odločamo v končni fazi, saj deloma eh, skupaj z svetom, tudi mi v Evropskem parlamentu. To, kar ste zdaj tukaj povedali, se mi zdi malce mimo to bi lahko povedali nekje eh, za mizo v privatnem krogu, ne pa tukaj. Mislim, da je to, kar smo se dogovorili včeraj in sprejeli včeraj, je zelo smiselno. Jan Olbrich ima čisto prav eh, v tem, kar pravi. Pripričani ste lahko, da bomo komisarja zelo natančno izprašali. Naj pride sem skupaj z komisarjem Hanom in pripričana sem, da to ne bo zadnja razprava na to temo. Lahko se tudi zgodi, da instrument za povezovanje Evrope v končni fazi propade, tako da ga ne bomo dobili. A je to smiselno, no? V EU je resnično upravičeno vprašanje, tako da si želim nekaj več prožnosti v razmišljanju komisije. Preden predam besedo poročevalcev, želi še kdo besedo? V odboru Viktor. Hvala. Gospa predsednica, slišali smo, da ob tem, da nima nobenih številk, nobenega pojma, kakšne bodo končne številke eh, proračuna, zagotovo pa ne bomo dobili več kot 10 milijard eh, za ta instrument. Zdaj ste nam povedali, da se bodo ta sredstva, te 10 milijard kanalizirala preko eh, kohezijskega sklada ali pa jih sploh ne bo. Kako se lahko to zgodi preden pogajanja? Kako že zdaj vemo, da bomo imeli manj, eh, kot, eh, manj sredstva, to se pravi 40 milijard eh, v našem odboru, to je eno. In eh, kot drugič sem poskušal večkrat prepričati oba komisarka in eh, obe general, oba generalna direktorata, da pripravita eh, skupno, skupni predlog eh, za kohezijski sklad. In doslej se še nič ne zgodilo. Se ne moremo biti postavljeni pred dejstvo v zemlji ali pusti. Gre za temeljno vprašanje, treba je upoštevati eh, vlogo uh, inštitucije, ki so odločali o sprejemu zakonodaje. In tukaj se pridružujem Konstanci in vsem ostalim, ki so to dejali. Če ni več drugih govornikov, predlagam, da predamo besedo Markosu. Eh, hvala, gospa predsednica. Malce se že zabavam, kaj ti rubrika eh, čustvenega nastopa je meni nekoliko zabavna. Pravzaprav se mi zdi zelo dobro, kako se zadeve odvijajo tukaj. Naj vas opozorim na rezultat, ki nam grozi, če se odpovemo tem desetim milijardam. Potem bomo v paradoksnem položaju, da bomo imeli v bogatih državah 21 milijard za instrument za povezovanje Evrope, kjer bo to povezano tudi z pravnimi zavezami. Da odgovorim tudi Richardu Zeberju. Države članice so namreč zavezane, da to tudi izvedejo v določenih rokih. To je tisti evropski pritisk, ki se mi zdi dober. Na zahodu Evrope bi to potem imeli. In vsi si želimo hitro priključitev vzhodnoevropskih trgov in do tega ne bo prišlo, če bomo tukaj podlegli v tej razpravi. Zato poskušam najti nek kompromis. V 50. členu oziroma kompromis je 50, zdaj ta člen 80. Sam bi nekoliko drugače zadeve izrazil. Nek bi, da ta denar eh, dodelimo ob upoštevanju konkurenčnosti skupaj z državami članicami ta postopek za konkurenco je nujno potreben za večjo očinkovitost, drugače se ne bo nič spremenilo in bo vse tako, kot je bilo že prej. Tukaj ne bi pritiskali države, da postanejo bolj učinkovite. In naj povem še nekaj, kar je omenjala Danuta in tudi ostali. Že tedne čakamo na predloge komisije. Jaz gledam na to ravno obratno. To je za nas možnost, da svoje strani predlagamo nove predloge, kar sem poskušal tudi sam. Moram seveda priznati, da nisem pravnik, sem politik. In eh, ne morem ponuditi neke konkretne rešitve, kar zadeva čezmejne eh, projekt, infrastrukturne projekte, eh, Richard, zato nisem pristojen, kar zadeva izvedbo. Prosim za nekoliko miru tukaj na podiju. Torej, naše zamisli lahko potem uh, prevzame komisija, če mu to dobro naredi. To bo veljalo tudi za čezmejne projekte in uh, razpise oziroma javna naročila za te projekte. Sam tega ne morem ponuditi in mislim, da sem s tem odgovoril na obe tvoje vprašanje. Vsem, ki se bojijo, da naj bi s tem eh, poročilom eh, nekaj prisilno spravili skozi. Naj povem, da mm, se lahko kot eh, socialni demokrat s tem sprijaznim, ampak kar zadeva moj kompromis 50 je, da dobimo postopni proces več razpisov, da naredimo umestna poročila, pogledamo, ali so države prišle dobro skozi, ali katere manj dobro in kako zagotoviti, da bodo te države, pri katerih so pomanjkljivosti, izboljšale svoj položaj. In to je moj predlog. Ne želim si, da bi eh, katerakoli država članica eh, tukaj ostala brez. To je po mojem mnenju instrument, pri katerem potrebujemo centralno evropsko upravljanje. Poznate me kot kritika evropskih agencij, ki jih rad kritiziram, ampak na tistih področjih, kjer ustvarjamo dodano vrednost na evropski ravni, nam mora uspeti pri iskanju nekega kompromisa, ki bo omogočil vključitev večine držav in ohranitev kohezijske politike. Kar zadeva kapice, formalno sicer to ne sodi sem, ampak mi smo politiki, nismo formalisti. Mi moramo dajati signale, mogoče je to napačno mesto. Ampak moramo nekako nakazati, da eh, ne želimo tukaj sredstev, ki so namenjene kohezijskim skladom oziroma eh, instrumentov za povezovanje Evrope. tukaj gre samo za mnenje odbora. To ni neka dokončnost, to je samo poskus eh, vnosa neke dinamike v to zelo težavno razpravo. Hvala, Marko, dragi kolegi. Naj vas eh, opozorim na roke. 5. novembra bodo v odboru za promet o tem razpravljali do oktobra, lahko sprejmemo eh, to mnenje, takrat imamo naš eh, sestanek in potem, predtem imamo sestanek 18. septembra. Mogoče ne bi zdaj določili rok za vložitev eh, sprememb, ampak počakamo na september in počakamo na končno mnenje komisije. Zdi se mi, da nima smisla zdaj eh, glasovati o nečem, kjer nimamo razjasnenih informacij. To se pravi, da 5 novembra povabimo eh, komisarji, je, tako da nam pojasnijo zadeve. 18. septembra bomo potem določili rok, to se pravi 5. septembra bomo imeli komisarje. Takrat bomo določili eh, roke za vložitev sprememb, da se ne boste prizoževali, da so prekratki in takrat bomo imeli tudi eh, ostrezni rezultati iz odbora za promet, če se s tem strinjate, bi to sprijeli. E, povabili bomo vse, bomo pa videli, kdo bo prišel. 18. septembra. No, s tem bi zaključili s to točko. Najlepša hvala, Markus, za predstavitev. Imamo še dve poročili Ramona Manesko, ki je ni tukaj in tudi ni nikomu. Uh, naročila, da govori v njenem imenu. Mislim, da bi morali določiti rok za vložitev sprememb. E, torej, naj bi imeli omogočenje razprave. V IMKO so predstavili glasovanje, to se pravi, da imamo novo dnevni red. 17. decembra bomo predvidoma glasovali o tem. Se lahko zanesem na to informacijo. To je bilo poslano včeraj vsem članom našega odbora preko sekretarjata IMKO. Poročevalci v Senci in gospod Tarabela kot poročevalec eh, so zaprosili zaradi velikega števila amadmajev za preložitev. To se pravi, da lahko razpravo prenesemo na september. Če se bo eh, kaj zgodilo, boste krivivi dve poročili o Ramone Manesko, o javnem naročanju bomo prenesli na sestanek septembra. Eh, mislili smo, da to ne bo mogoče, zdaj pa očitno je. Zdaj smo pri zadnji točki dnevnega reda, to je razno, ni z moje strani, z vaše strani. Naslednji sestanek bo 17. 18. septembra, 18. septembra. Zahvaljujem se vam za delo tudi včeraj in danes ter vam želim prijetne počitnice. S tem je se sanek zaključen. Hvala tudi tolmačem in vsem. Vse najbolje med počitnicami.